to bo sprejeto, če ne bo nikakšnih pripomb pred zaključkom zapisnika. In še zadnji želel bi vam povedati, da bo v sredo predsednik skupaj z predsednikom sveta podpisal šest aktov, ki so bili sprejeti v skladu z zakonodajnim, rednim zakonodajnim postavkom, v skladu z uh, eh, 74. členom pravilnika poslanca. Naslovi teh aktov bodo objavljeni v zapisniku današnje seje. Sedaj pa prehajamo na dnevni red.